16 glasov proti in 3 vzdržani, s tem je eh, resolucija sprejeta. In eh, s tem smo zaključili, eh, ravno tako pa skupina EPP predlaga Indiga Džerija za člana posebnega odbora za finančno krizo. Ali kdo nasprotuje? Očitno ne. Gospod Poselt, postopkovna zadeva. Ja, gospod predsedujoči, se opravičujem, ampak danes sem večkrat eh, doživel, da se je mađarska desna ekstremistka večkrat prijavila k besedi in vse čas govorila o mađarski. Eh, morda bi jo opozorili, da imamo dnevni red, kjer je navedenih več tematik. Morda kolegica tega ne ve. Kolegica nažalost ni prisotna, ampak nedvomno bo eh, izvedela za vašo pripombo. Eh, zapisnik tega zasedanja bo predložen parlamentu v predložitev ob začetku naslednje seje. Eh, in s tem prekinjam zasedanje in vam želim prijetno pot domov.